v skladu z eh, kodeksom obnašanja eh, poslancev eh, v zvezi z finančnimi interesi in navskrižjem interesov sem se odločil, da imenujem gospoda Nuto Hübner, gospoda Madi Delvo, gospoda Sajada Karima, gospoda Jean-Marija Cavado in gospoda Jirja Maštalko kot člane za odbor za nadzor nad ustreznim obnašanjem poslancev in Heidi Hautolo, Lauro Ferraro in Gerolfa Anemans kot nadomestne člane tega posvetovalnega odbora.